colleagues. Spoštovane kolegice in kolegi. Ali bi lahko začeli s sestankom, vas sprašujem? Can I just um, ask if you can uh, adopt the drafted? Dovolite mi, da vas vprašam, ali lahko sprejmemo dnevni red. Zdi se, da pripomp ni, zato smo ga sprejeli. Potem pa druga točka sprejetje zapisnika seje, Tudi s tem se strinjate lepo. Preden pa pridemo na tretjo točko, poročilo gospoda Koha, ki govori o sporozumu Evropska skupnost ekonomska monetarna unija, mi dovolite, da najprej pozdravim naše stažiste iz Luksemburga, ki so prevajalci. Ne vem, zakaj so prišli na zasedanje našega odbora. Morda sem največji izziv za njih na njihovi poklicni poti, ampak kakorkoli že lepo jih eh, pozdravljamo v naši sredi. Dobrodošli na zasedanju odbora za promet in turizem. Naslednja točka, pa kot sem že rekel, tretja točka, sporozum Evropska skupnost ekonomsko-monetarna unija Zahodne Afrike. Gospod Koh je poročevalec, ampak eh, pet ali deset minut bi vam dal na voljo. Vi ste pravzaprav eh, podpredsednik in morali bi voditi to zasedanje, ampak ker ste vi poročevalec, je zadeva nekoliko pereča in kočljiva. Ne vem, kdo bo sedaj predsedoval eh, sestanku, ker bo moral dvorano zapustiti. Gospa Deverak, ali bi vi lahko predsedovali pet minut, samo pet minut, obljubim, ja? Ali pa kdorkoli drug? Gospod De Grandes, no, licitacija, kdo želi prevzeti to vlogo? Kristin, v redu pet minut, res pet minut obljubim. Well, I, I, it's, meet, Sestati se moram z mačarskim veleposlanikom, ampak res obljubim, da bom odsoten za pet minut. Gospode Verak, boste predsedovali? You know Torej, besedo predajam gospodu Kohu. Ja, Spoštovana gospa predsedujoča, res mi je veliko veselje, da lahko eh, predstavim to poročilo, ko predsedujete vi. Seveda sem zadovoljen, da lahko to predstavim kolegicam in kolegom. To je eh, pravzaprav poročilo, ki je sedaj v redakcijski fazi in zakaj gre. Gre za to, da moramo pravzaprav 47 dvostranskih sporozum na področju letalstva prilagoditi. To so sporozumi, ki urejajo odnose med Evropsko skupnostjo in Ekonomsko monetarno unijo Zahodne Afrike. Ampak, kaj bi izkoristil to priložnost, gospe Kastek, bi se rad zahvalil podprla meje eh, in hvala, ker ste mi odgovorili na številna vprašanja. Kaj je pravzaprav glavni cilj sporozuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in državami? Zahodne Afrike, ekonomske monetarne unije, najprej, da bi odpravili določene ovire pri dostopu, da bi odpravili določene določbe, ki več ne ustrezajo pravni podlagi Evropske skupnosti. Ravno tako so uh, tukaj določeni diskriminacijski ukrepi in to bomo s tem odpravili. Zaradi stališča Evropskega sodišča ta je pravzaprav določilo, da imamo bilateralne oziroma dvostranske sporozume o zračnem prevozu med državami članicami in tretjimi državami in tukaj je prišlo do kršitve predvsem zaradi prostega pretoka. Ta je bila omejena. In ravno zato potrebujemo možnost, da država članica lahko deluje, eh, ko ustanavlja zračna podjetja oziroma letalske prevoznike, ampak tukaj je prišlo v preteklosti do določenih diskriminacijskih ukrepov. Ravno zato je junija 2003 svet deloval in Evropska komisija je dobila pogajalski mandat, tako da se bori proti tej diskriminaciji, proti tem diskriminacijskim določbam in tukaj smo govorili o možnosti, da bi to spremenili, da bi govorili o diskriminaciji in da bi to odpravili. Evropska komisija je potem novembra 2009 podpisala ta sporazum in to se sedaj začasno uporablja. Kaj pa so pomembni dosežki, torej poleg prostega pretoka imamo še druge možnosti, torej obdavčitev energentov se s tem uvaja, tudi ko govorimo o notranjih evropskih letih, potem govorimo tudi o določenih konkurenčnih klauzulah, to je sedaj ustrezno prilagojeno. Ravno tako sedaj pričakujemo, eh, da imamo določene možnosti dostopa in eh, s tem bomo pravzaprav odpravili eh, določene ovire. Evropska komisija je tudi rekla, da to besedilo je dobro in da pravzaprav je usklajeno z enotnim evropskim nebom. Kolegice in kolegi, 5. november, to je rok za vložitev predlogov sprememb. Poleg tega smo se pogajali z Evropsko komisijo in svetom. Meni se zdi, da to pravzaprav niti ni nujno in prosim, da lahko naš odbor ta sporazum podpre in 1. decembra bomo verjetno, najverjetneje o tem poročilu tudi glasovali. Najlepša hvala. Mikrofon za govornico, prosim. Sem mislila, da se avtomatično vključi mikrofon, se opravičujem. Hvala lepa, gospod Koh, za predstavitev poročila. Beseda pa predajam kolegu Elka Draviju. Eh, eh, Hvala, gospa predsedujoča, samo na kratko. Mislim, da lahko to poročilo podpremo, da ni resnih eh, pridržkov. Mislim, da se moramo tudi zahvaliti poročevalcu za opravljeno delo imam nekaj eh, splošnih eh, opask in sicer pri četrti točki, ker se bomo pogovarjali o mednarodnih dogovorih v letalskem prometu. Ampak eh, pravzaprav bom to bolj podrobno razložil v naslednji točki na dnevnem redu. Hvala. Gospa Meissner. Hvala. Morda bom dolgočasna, ampak lahko povem, da se popolnoma strinjam z prejšnjim govornikom ko govorimo o teh sporazumih, nimamo možnost, da rečemo da ali ne. Gospod eh, Koh je rekel, zakaj je dobro, da bi to podprli, zato hvala, ker ste opravili to pomembno delo in tudi sama bom pravzaprav pri naslednji točki bolj izčrpna. Tukaj pa lahko rečem, da se z vami strinjamo in da lahko damo blagoslov temu sporazumu. Hvala. Hvala lepa, gospod Bradburn. Uh, um, hvala, predsedujoča. Ja, pravzaprav se strinjam popolnoma s tem, kar sta rekla prejšnja govornika. Predvsem Elka Drawi je govoril, da je pravzaprav zelo pomembna naslednja točka na dnevnem redu, četrta dnevna eh, točka na dnevnem redu. Tukaj bom govoril o splošnih načeljih eh, sporazuma, ampak ker zdeva ta konkretni sporazum, eh, tukaj ni težav in lahko ga podprem. Hvala. Ponovno brez mikrofona. Gospod Brgle Verne v imenu komisije. Hvala, gospa predsedujoča, samo par besed. Komisija je zadovoljna s poročilom gospoda Koha, podpiramo tudi koordinatorje, veseli smo, da obstajajo možnosti, da se sklene ta sporazum, kot je povedal že poročevalec. Pomembno je, da se uskladijo ti sporazumi, 47 sporazumov s pravom skupnosti. To je pomembno tudi zaradi tega, ker je to prvi tovrstni sporazum, prvi sporazum, pri katerem Evropska unija deluje kot regionalna enota. Mislim, da je to treba res povdariti. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Koh, bi se želeli še enkrat oglasiti? Ja, z veseljem. Hvala. je vois qu'en l'absence du Kot vidim, ste vsi zelo kratki, tudi poročevalec. 5. november je rok za vložitev predlogov sprememb. V odboru Tran bomo glasovali 1. decembra, na plenarnem zasedanju pa januarja 2011. Mislim, da bo težko sedaj nadaljevati z delom, kajti naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Simpsona, našega predsednika, ki ga še ni v dvorani. Bi počakali še par minut? Gospe in gospodje, se opravičujem, hvala Kristin, ker si prevzela predsedovanje. A tako na hitro naslednja točka je moje poročilo, ki govori o mednarodni odgovorih letalskem prometu po Lizbonski pogodbi. Gre za izmenjavo mnenj. Preden pa sam spregovorim, bo spregovorila Evropska komisija, gospa Jeger. Ste tukaj, ja? Dobro. Hvala. V imenu Evropske komisije mi dovolite, eh, da povem, da podpiramo, da je 20. oktobra Evropski parlament potrdil novi okvirni eh, dogovor in pogodbo, ki ureja odnose med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Lizbonsko pogodbo ima Evropski parlament okropljeno vlogo in to odraža zelo jasno tudi nov okvirni sporazum. Še več, to je pravzaprav poglavitni instrument, ki nam bo omogočil, da se spostavi novo partnerstvo med komisijo in parlamentom. Evropska komisija v tej fazi še pravzaprav vedno mora potrditi notranje smernice, tako da bomo lahko dobro izvedli okvirni sporozum v praksi. Ravno zato v tej fazi danes še ne morem podati zelo izčrpne odgovore o tem, kako konkretno bomo izvajali okvirni sporozum. Evropska komisija bo nedvomno upoštevala vse obveznosti, nedvomno. Te obveznosti smo sprejeli in pri izvajanju okvirnega sporozuma bomo sledili tudi besedilu in upoštevali bomo duh dobrega sodelovanja in partnerstva z Evropskim parlamentom. Podpredsednik Ševkovič je zelo jasno 18. oktobra na plenarnem zasedanju to povdaril. Rekel je tudi, da Evropske komisije ne more pravzaprav zavezovati samo enostransko tolmačenje sporazuma. Lahko tudi povem, da bo kar nekaj inovativnih pristopov, kar zadeva delovni program, potem strukturirani dialog, sestanek z nacionalnimi insperti, direkcijami in tudi pogajalski proces v pogajanju bo nekoliko spremenjen. Tudi gospod Kalas bo predstavil delovni program za leto 2011, 9. novembra. Hvala, ker ste mi dali besedo, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Dovolite mi, da začnem. Naj povem, da sem res zelo zadovoljen, da so eh, koordinatorji rekli, da bi bilo dobro, da glede na to temo pripravimo poročilo na lastno pobodo. Spominjam se, kaj je bilo v preteklosti. Evropski parlament eh, je takrat eh, samo imel posvetovalno vlogo pri sklenitvi omenjenih sporazumom. Velikokrat smo bili pozitivno naravnani, kljub temu pa lahko povem, da razprave skoraj da ni bilo. Sedaj pa je potrebna privolitev Evropskega parlamenta pri teh sporazumih, ravno zato mislim, da moramo imeti nekoliko bolj poglobljeno razpravo. Ampak še vedno se soočamo z določeno težavo, namreč rečemo ali da ali ne. In to ni tako kot v najbolj spornih primerjih. Ravno zato nimamo dejansko možnosti, da bi imeli zelo poglobljeno razpravo. Ravno zato bi rad sedaj izkoristil to poročilo in rad bi se pravzaprav dotaknil dveh poglavitnih tematskih sklopov. Najprej sama vsebina sporozuma, potem pa tudi uloga, ki jo Evropski parlament lahko ima v pogajalskem procesu, ko naj bi ta sporozum tudi potrdil. Kaj zadeva vsebino? Mislim, da vlada zelo široko soglasje, da ko govorimo o mednarodnih dogovorih v letalskem prometu s tretjimi državami, smo lahko pravzaprav zelo pozitivno naravnani do tega procesa. To so pravzaprav horizontalni pristopi in novembra 2002 je Evropsko sodišča reklo, da moramo s tem zagotoviti pravno varnost. Ravno tako bomo imeli iste pravice za vse letalske prevoznike Evropske unije, ravno tako bomo poenostavili eh, določene dvostranske sporazume držav Evropske unije in tretjih držav. Ravno tako je to zelo celovit eh, sporazum, ki ga bomo sklenili eh, z našimi sosednjimi državami. To so naše globalne partnerke in to je dodana vrednost. To velja tako za potnike, kot tudi za tiste, ki ponujajo storitve prevoza določenih tovorov. Imeli bomo nižje stroške, letalski prevozniki pa bodo imeli boljšo možnost in bodo lahko bolj konkurenčni. Ravno tako regulativni pristop, ki eh, bo zelo celovit, lahko zagotavlja boljše nastopanje, tudi ko govorimo o državnih subvencijah, eh, socialnih in okoljskih pristopih. Ampak eh, moramo biti zelo previdni. Vsak sporozum ni nujno dober. Ravno tako se moramo odločiti, prezoditi eh, moramo. To mora storiti tako pogajalec, Evropska komisija, Evropski parlament in tudi svet. Mi smo tisti, ki moramo pravzaprav potrditi rezultate pogajalskega procesa. Vprašanje pa je, ali je zadevni sporozum dober, ali je dovolj ravnotežen, ali je dovolj ambiciozen, ali pa po drugi strani bi bilo boljše, da pravzaprav počakamo nekoliko in eh, da se še nekoliko pogajamo, da bo rezultat boljši. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vsaj danes ne. Če pa si sedaj pogledamo podrobnosti sporozuma med Evropsko unijo in ZDA v drugi fazi, gospod Zazada je naš poročevalec in on bo tisti, ki se bo pravzaprav odzval, ko bomo strani sveta prijeli zahtevek po formalni privolitvi. Ampak videli smo že junija, ko smo sprejeli resolucijo, določeno, razočaranje je bilo že izkazano, nimamo dovolj možnosti za naložbe, potem pa vprašanje je, kaj je so socialnimi oziroma okoljskimi standardimi. Mislim, da moramo tukaj biti veliko bolj ambiciozni. Najmanjši skupni imenovalec ni najboljša rešitev. Seveda, strinjamo se, da podvajanje mora se odpraviti. To je seveda nujno, ko govorimo o tehničnih standardih, razen če obstajajo velike regulativne razlike. Evropska unija in tudi drugi proizvajalci se pravzaprav morajo zanašati na sisteme certificiranja druge partnerice in tako bomo pravzaprav dosegli boljše standarde. Ampak poročilo gospe Tikau, ki govori o sporozumu s Kanado, mislim, da ga bomo jutri sprejeli, tukaj zelo dobro vidimo, da so nekateri sporozumi nekoliko bolj ambiciozni v primerjavi z drugimi. In mislim, da ti kakovostni sporozumi morajo biti podlaga in vzor za nadaljni pogajalski proces. Govoril sem že, da imamo v tem procesu možnost reči samo da ali ne, ko se pogajalski proces sklene in to nikakor ni idealna rešitev. Seveda, Primer Swifta zelo jasno kaže, da če rečemo ne enkrat, lahko pritegnemo veliko pozornost. To spremljajo tako mediji kot tudi visoki politični uradniki. Ampak eh, to mislim, da ni dobra strategija. In eh, ne smemo se je posluževati preveč pogosto. Ravno zato moramo poskrbeti za to, da bo Evropska komisija vedela, kako bomo ocenili sporozum in da moramo to narediti še preden se sporozum potrdi. Ravno tako od česa ne moremo odstopati in kje so tiste točke. Seveda ta zamisel ni nova. Prijeli smo že določene informacije strani komisije, tudi kar zadeva delegacijo, ki je marca obiskala Washington. Dobili smo koristne informacije. To je tudi priložnost, da se oglasimo in da povemo, da smo zaskrbljeni. Okvirni sporazum s komisijo smo sknili leta 2005 in tukaj smo pravzaprav komisiji rekli, da mora v zgodnji fazi zagotoviti informacijo Evropskemu parlamentu, še ko se sporazum pripravlja, ravno tako, ko pravzaprav pride do tega, da se pogajalski proces sklene. Tukaj imamo možnost, da zvemo, kakšen je okvirni pogajalski mandat, potem eh, kako se ta mandat sprejme in potrdi, potem kako se pogajalski proces sploh izvaja, ravno tako, kako je pogajalski proces sklenjen. Istočasno pa 19.5 poslovnika pravzaprav omogoča parlamentu, da na podlagi poročila pristojnega odbora sprejme priporočila. Ravno tako se morajo ta priporočila upoštevati, še preden se kakršenkoli mednarodni sporazum sploh sklene. Kolegice in kolegi, Ko sedaj obravnavamo to poročilo, pa se moramo vprašati, kaj pravzaprav želimo storiti, listiti naše pristojnosti. Tukaj bi želel predvsem podariti naslednje. Obstajajo določene možnosti, že preden imamo ažuriran sporozum, ki smo ga potrdili prejšnji teden na plenarnem zasedanju pravzaprav Evropska komisija bo tako enako obravnavala tako svet kot tudi parlament. Ampak imamo določene pravice, da sprejmemo informacije in to je pravzaprav zelo dolgoročen projekt. Pri tem bodo spregovorili naši poročevalci v senci, pa bi rad ob koncu povedal še tole. Veselim se že, da bomo sodelovali, da bomo pripravili poročilo, ki ga bomo sprejeli soglasjem. Danes bomo izmenjali mnenja in to je pravzaprav izhodišče zato bom z veseljem organiziral neformalne sestanke, kadarkoli bo to koristno in potrebno oziroma kadar bi želeli, da se leti skličajo. Toliko na začetku, sedaj pa bomo imeli razpravo, zvedel bom, kaj mislite in upam, eh, da bo pravzaprav moj uvod na kakšna podlaga za nadaljno razpravo. Gospod Groš. Ja. Ja, danke, Frau Sitzner. Najlepša hvala pravzaprav smo že imeli priložnost, da smo se pogovorili o tej tematiki s koordinatorji, kar zdeva sam postopek in delovanje. Najprej vloga parlamenta se nikakor ne sme pocenjevati. Ker ko govorimo o da ali ne, to je edina odločitev in zelo dobro vemo, kako teče ta postopek. Ko pride do tovrstnih odločitev, se številne podrobnosti zgubijo, številni tematski povdarki, in potem pravzaprav je vprašljivo, kaj se zgodi, če rečeš da ali ne in kako lahko pravzaprav vplivaš na ta proces. Potem pa horizontalni ukrepi oziroma bilateralni sporazumi, lahko povem, da se pa polnoma strinjamo z vami. Potem pa bi povedal tudi to, kar je že izpostavljeno. Tukaj vprašati se moramo, kaj naj bi storili če imamo določen pogajalski okvir, moramo to spoštovati. Če pa nekateri mislijo, da je to poličen sporozum, ki je bistvenega pomena, potem uh, moramo pravzaprav tudi to upoštevati. Ampak nasplošno je to, mislim, da kar možno in izvedljivo. Ampak ena stvar je še bolj pomembna. V končni fazi, poleg postopka, je nujno tudi upoštevati, kaj je s tem sporozumom, ki ga bo sklenila komisija. Ali to pomeni, da obe eh, strani so tiste, eh, ki so dobile ustrezne informacije, kako se pravzaprav spoštuje ta obveznost. In za Evropske parlament je včasih pravzaprav zelo eh, težko predvideti, kaj se bo zgodilo, kakšen bo razvoj, kako bomo pravzaprav izvajali ta sporazum, ker če ne dobimo ustreznih rednih informacij, je to bistveno. Ni pa tudi dobro, če bi že jutri vzpostavili določene strukture. In pravzaprav Evropski parlament ne bi do konca vedel, zakaj gre. In za kolegice in kolege je pravzaprav zelo težko slediti temu procesu, vsaj vedno. Zato je za mene najbolj pomembno to, da dobimo redne informacije strani komisije oziroma strani delovne skupine, ki spremlja izvajanje sporazuma, tudi že v pripravljalni fazi, pa tudi potem, ko se sporazum sklene. To je pravzaprav bistven instrument eh, in to je za Evropski parlament najpomembnejše in tudi z Lizbonsko pogodbo se moramo vprašati, kako bomo delo sploh oblikovali in eh, zadnji predlog, ki bi ga sedaj eh, podal, tukaj moramo pravzaprav graditi na izkušnjah, ki smo jih pridobili v enem letu. Moramo imeti pravzaprav možnost evalvacije, to se mi zdi bistveno. Hvala, gospod Alkadraj. Uh, well, uh, voorzitter. Ik zou vooral eer eventjes toch ook over de inhoud uh, iets te zeggen willen terugkomen. Najprej. Preden bomo sploh govorili o vsebini, mi dovolite, da se vprašam, kaj bo z vlogo Evropskega parlamenta. Rekli smo, da ne smemo podcenjevati naše vloge ampak ne smemo eh, se tudi preveč eh, hvaliti in lahko povem, da pri številnih eh, dosjejih moramo izkoristiti te pristojnosti v čim večji meri. Ampak to lahko storimo samo takrat, če nas vključijo v ta proces, če znamo te informacije še pred sklenitvijo sporozuma. Ker če se enkrat sporozum sprejme, potem ga težko sprejmemo. In ta mislim, da je postopek nekoliko nespameten. Tudi to mislim, da mora Evropska komisija potrditi. Dobro je da dobimo te informacije, da nam Evropska komisija omogoči, da izčrpamo svoje pristojnosti v popolnosti. Nekoliko pravzaprav obžalujem, da Evropska komisija danes ne more zagotoviti teh izčrpnih. Eh, odgovorov pravzaprav je okvirni sporazum novost, nedvomno, ampak Lizbonska pogodba sedaj velja že skoraj da eno leto. Ravno zato moramo razmisliti o tej zadevi, isto mora storiti Evropska komisija. Razmisliti moramo tudi o tem, kako vključiti parlament, kako mu zagotoviti informacije. Že od eh, samega začetka namreč, eh, ko dobiš mandat eh, od sveta, že od tega trenutka moramo dobiti vse ustrezne informacije. Pogajalski proces je lahko zelo zanimiv. Nočem reči, da želimo biti neposredno pleteni v pogajalski proces, nikakor ne. Vseeno pa se mi zdi, da moramo imeti dovolj informacij, če poštevamo Kitajsko, Rusijo ali ZDA. Različni prednostni seznam lahko pripravimo. In v pogajalskem procesu, kot sem že rekel, moramo biti ustrezno obveščeni, videti moramo, zakaj gre. Tukaj je veliko deležnikov in ravno zato je bistvenega pomena, da ko govorimo o ZDA, dobimo vse potrebne informacije. Toliko z moje strani. Upam, da tako Evropska komisija kot tudi parlament bosta veliko bolje vedela, kako bo ta proces eh, potekal v prihodnosti. Kar pa zadeva vsebino, leta 2003 sem imel priložnost, da sem pripravil poročilo in sicer sem govoril o agendi Evropske unije za zunanji zračni promet in politiko na tem področju. Kaj sem zapisal takrat? To je še vedno zelo aktualno. Kaj smo takrat povdarili? Rekli smo, da moramo ta trg razširiti, ga nekoliko liberalizirati. ampak eh, tukaj moramo tudi ustrezno prilagoditi pravila in imeti moramo ustrezen zakonodajni okvir. Zato si moramo prizadevati, seveda, želimo zagotoviti eh, dostop eh, do trga za različne akterje, ampak potrebujemo enake konkurenčne pogoje za vse. To je nujno. Mislim pa, da tega nismo zagotovili s tem predlogom. Ravno tako se mi zdi, da imamo reguliran dostop do trga, ampak obstajajo različna socialna in okoljska pravila, ravno tako različna pravila na področju varnosti. Zato lahko pride do izkrivljanja konkurence in mislim, da temu nismo posvetili ustrezne pozornosti. Temu pa se moramo nujno posvetiti. O tem nismo govorili, ko smo se pogajali, potem tudi pravice potnikov evropski letalski prevozniki morajo spoštovati pravila, kar zadeva pravice potnikov. Potem, ko je prišlo do problemov v zvezi z vulkanom, smo imeli velike težave in to je sprožilo zelo velike razprave. Kaj pa se zgodi, eh, če naši državljani ne letijo z evropskim letalskim prevoznikom? Pravice so popolnoma drugačne. Ravno zato moramo poskrbeti za to, da imamo enake konečne pogoje, eh, da se spoštujejo enaka pravila, ne grede na to, ali gre za evropskega letalskega prevoznika ali pa za tujega oziroma prevoznika tretje države. Pa še en vidik bi rad izpostavil. In potem bom zaključil. obstaja določeno tveganje. Namreč eh, kapitalska struktura in dostop do kapitala v tretjih državah, kako je to področje urejeno, se sprašujem. Če sklenemo sporozum s tretjo državo in rečemo, dobro, zagotovili bomo dostop do trga, vedno obstaja določena mera tveganja. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo z drugimi, ki jih eh, ta sporozum ne zavezuje. Lahko se zgodi, da bodo našli nekakšno drugo možnost, da dostopajo do evropskega trga. In mislim, da moramo upoštevati tudi to. Ker ne na zadnje bi lahko tako prišlo do zlorabe pri izvajanju sporozuma, to bi lahko izkoristile eh, druge države, tisti, ki vlagajo v tretje države, s katerimi smo sklenili sporozum. To je pravzaprav kapitalsko vprašanje ampak tega nikakor nismo upoštevali. Tukaj bom naredil piko, gospod predsednik, in veselim se že nadaljnih predlogov. Eh, Upam, da bomo lahko to še dodatno nadgradili. Hvala. You, Gospa Meissner. Ja, um... Hvala, gospod predsedujoči. Najprej. Hvala, predsednik, za opravljeno delo kar pravzaprav ste poročevalec za vse nas. Gospod Simpson je rekel veliko dobrih in pravilnih stvari. Rekel je, da imamo veliko več pravic, ampak nimamo še zelo veliko pravic, če lahko rečemo samo da ali ne. Na splošno z Lizbonsko pogodbo smo dobili več pravic, ampak pravice pomenijo tudi obveznosti, kar pomeni, da ne smemo biti samozadovoljni in samo reči da. Številne priložnosti so tukaj. Nekdo je rekel, mislim, da gospod poročevalec je zelo dobro rekel, da je nekaj uh, eh, dosejev, ki niso problematični, zato bomo zelo hitro rekli da. Ampak težava in Brian Simpson je to rekel, je, da to pravzaprav ne sme nas privesti v določeno past in uh, to moramo upoštevati seveda nasplošno je zelo dobro, da imamo mednarodne dogovore v letalskem prometu, kjer je Evropska unija pogodbenica. Nedvomno, to so eh, sporazumi Evropske unije, tako da ne bomo več imeli bilateralnih oziroma dvostranskih sporazumov, ampak tukaj imamo veliko mero odgovornosti in pristojnosti in ravno zato potrebujemo ustrezne informacije. In tudi gospod Telkadraj je rekel, to ne velja samo za velike države, ampak recimo za Fidži, za ostale možnosti vprašanja je, kaj je tukaj problematično, kaj je lahko problematično dolgoročno. In to mislim, da moramo ravno tako upoštevati. Potem pa Brian Simpson je rekel še eno zadevo. Swift je rekel, da če rečemo ne, eh, da lahko v končni fazi pravzaprav izvajamo pritisk na pogajalski proces kar zadeva SWIFT, je tudi ena zadeva, kar zadeva letalske sporozume. Mi želimo zagotoviti večjo mero varnosti, želimo enake konkurenčne pogoje za vse in želimo imeti pravzaprav pristop vse na enem mestu za varnost. Vprašanje pa je, kaj bo to pomenilo za obdelavo podatkov letalskih potnikov. To je recimo kritično za ZDA, recimo to obravnava sedaj odbor Libe. Ravno zato moramo upoštevati tudi to, kako daleč lahko gremo na tem področju, kaj je izmenjava oziroma obdelavo pogodbo, ali eh, je to tudi del mednarodnega dogovora ali ne. Tukaj so številni vidiki bistveni, potem tudi pravice potnikov, tudi to je bistven del. Seveda ne moramo pri mednarodnih eh, sporazumih eh, imeti enake pravice na globalni ravni. Pravzaprav tako preprosto sploh ni. Vprašanje je, kaj je pomembno za nas v zračnem prometu in pravzaprav to moramo potem uveljaviti v sporozumih. Hvala.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 Euh, merci, euh, monsieur... Hvala lepa, gospod predsednik. Ko gre za pripravo teh sporazumov, se mi zdi, da imamo dejansko dobre, zelo dobre izkušnje, tudi glede sodelovanja z vašim odborom. Najboljši dokaz tega je sporazum ZDA. Vem, da vi obžalujete tako, kot smo obžalovali, kdaj pa kdaj tudi mi, da v tej drugi fazi nismo šli tako daleč, kot bi si želeli, zlasti, ko gre za pravice do intelektualne lastnine. Vendar to ne pomeni, da ta sporazum ni uravnotežen. Pravice, ki jih američani ne priznajo, niso priznane niti njihovim operaterjem. Seveda si lahko vsi želimo nekega dne iti še korak dlje, vendar kot zagotovo veste, o tem vas namreč redno obveščamo, da je to najboljši sporazum v tem trenutku, ki ga imamo z američani. Gospod El Kadravi je upravičeno izpostavil tudi regulativno konvergenco. Že marca sem to povedal, pa bom danes povedal še enkrat. Ko gre za te sporazume, globalne sporazume, je za nas popolnoma logično, da ne more priti do odprtja trga, če ni istočasno usklajena tudi regulativa. Če imamo enako zakonodajo, to pomeni, da ponujamo enake konkurenčne možnosti. To tudi pomeni, da damo vse možnosti, ki jih ponuja trgovinsko pravo, tudi na voljo, da se ne bi operaterji preveč zapletali v birokratske postopke. S to regulativno konvergenco imamo v mislih torej vse tisto, kar je že osebovano v sporazumih in vse tisto, kar je že osebovano v sporazumih čemor posvečamo posebno pozornost tudi v okviru mešanih odborov, ki pripravljajo to vrstne sporazume. To je tista dodana vrednost, ki jo prinašajo evropski sporazumi v primerjavi z dvostranskimi sporazumi, ki jih posamezne države članice podpisujejo s tretjimi državami. Ti sporazumi nikoli ne vsebujejo določb o regulativni konvergenci, pa naj si gre za varnost, pravice potnikov ali konkurenčnost. V teh sporazumih dvostranskih govorijo samo o pravici do trgovine in prometa. Mi želimo seveda zagotoviti boljše pogoje za svoje operaterje, istočasno pa dvigniti standarde, ki posod po svetu niso enaki. Takšna konvergenca nam bo precej olajšala stvari in to vrstno konvergencijo lažje doseči preko globalnega sporazuma kot preko dvostranskih sporazumov. Gospod Groš je izrazil željo, da bi vas redno obveščali. Gospod Alkadravi, želite, da vas obveščamo še preden se sklene sporazum. To razumemo, vendar veste, s čim se ukvarjamo. Že pred tem novim okvirnim sporazumom smo vas obveščali to velja še toliko bolj za ta sporozum, ki smo ga podpisali prejšnji teden. Hvala, predsednik.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 gospe in gospodje, kakšna so pričakovanja v zvezi s pogajanji, ki trenutno potekajo v zvezi s pravicami potnikov v avtobusnem prometu? No, te teme so zelo zapletene. Mi smo si v vsakem primeru prizadevali za to, da se oblikuje učinkovita uredba vendar zaenkrat ne morem povedati nič več v zvezi z usmeritvijo, ki je predstavljena v tej uredbi. Zagotoviti je treba ne samo prost pretok blaga in storitev, temveč istočasno poskrbeti tudi za varovanje okolja. Vse oblike prometa je treba posodobiti, jih narediti bolj ekološke, manj škodljive. Potem je tu še uveljavitev cestnin, ki se seveda razlikujejo odvisno od tega, kje se nahajate, kako daleč se peljete. Upoštevati je treba tudi zunanje stroške. To je eden od instrumentov, ki jih imamo na razpolago. Lahko vam tudi z velikim ponosom povem, da bomo na naslednjem svetu za promet Se upravičujem, na zadnjem svetu za promet smo dosegli dogovor tudi v zvezi z spremembami eurovinjete. Verjetno ste s tem že seznanjeni, da smo spremenili uredbo o eurovinjeti. Vseeno pa bi vam rad še enkrat predstavil tiste najbolj pomembne elemente. Ta revizija nam je omogočila, da smo ponotranili zunanje stroške, da smo se lotili tudi akustičnega onesnaževanja, naprimer. Predstavili smo tudi nov predlog za euronorme številka 3, 4 in 5. Upoštevali smo načelo, da tisti, ki najbolj onesnažuje, tudi največ plača. Poleg tega smo našli uravnoteženo rešitev tudi glede zastojev uporabili smo izračun, ki temelji na tarifah za uporabo cest in potem še uporabo taks v višini 156 odstotkov vrednosti cestnine v urah, ko je prometa največ. S temi ukrepi bi tiste, ki vozijo najbolj nasnežujoča vozila, naprimer kamione, odvrnili od tega, da bi se vozili po cestah v času, ko je prometa največ. Poleg tega smo želeli znižati tarife v tistih časovnih obdobjih, ko je prometa najmanj. To je bistvenega pomena za trajnostni promet. Ne smemo pozabiti tudi na izjeme za evro 5 in evro 6. Te začasne izjeme za tovornjake so seveda omejene. Vseeno pa je to neka spodbuda, ki nam bo pomagala pri doseganju okoljskih ciljev. Poleg tega smo storili še en korak na poti k bolj trajnostnemu prometu želimo bolje uporabljati navigacijo za krajše poti in tudi na plovnih notranjih poteh. 15. septembra je v Antwerpnu potekal neuradni svet, kjer smo se pogovarjali tudi o vodnem prometu, o tem, kako bi to vključili v logistično verigo v Evropski uniji. Na tem neformalnem svetu smo uvedli Blue Belt in Blue Lane na čelo. Pri tem smo poštevali tudi tiste smernice, ki jih je komisija predstavila lansko leto. Sodelovali smo z vsemi stranmi zemstva, s komisijo, oblikovali smo pilotni projekt Blue Belt, ki ga bomo kmalo predstavili tudi v obliki sklepov sveta in sicer na skupini za pomorski promet. To pa naj bi potem potrdili na naslednjem svetu za promet. EMSA pa naj bi tudi potrdila vse tiste smernice, ki so zapisane v Lizboni. Vse to je omenjeno tudi v uredbi 14.06.02. Potem imamo tu še svežen Erika 3, ki nekoliko spreminja pristojnosti. Predlog naj bi bil na voljo 28. oktobra, potem pa bo potekala razprava v delovni skupini za pomorski promet. Na naslednjem svetu za promet bomo predstavili poročilo o napredku. Seveda bo belgijsko predsedstvo še naprej delalo na tem vprašanju in tudi ustrajalo na njem. Delovna skupina v svetu za pomorski promet bo namreč tudi v času mađarskega predsedovanja vodena strani belgijskega predsedstva. Potem je tu še vprašanje letalskega prometa. Bili smo na 36. zasedanju IKA v Montrealu in sicer konec septembra. Mislim, da smo lahko ponosni na rezultate, ki smo jih dosegli na področju varnosti in na področju varovanja okolja. Na dnevnem redu smo imeli tudi točko, ki se je nanašala na povezavo med civilnim letalstvom in podnebnimi spremembami. Gospod predsednik, mislim, da smo dosegli zgodovinski sporazum. Pogajanja so bila zelo težka. Generalna skupščina pa je tudi zahvaljujoč lobistom iz Evropske države potrdila resolucijo, ki zahteva, da se zmanjšajo negativne posledice letalstva na podnebne spremembe. Na voljo imamo tudi akcijski načrt, ki bo kmalo predstavljen in ta akcijski načrt bo potem tudi temeljna podlaga za delo v 190 državah članicah IKAA. Danes sem tudi odprl vrh v Bružu, ta vrh bo trajal dva dni. Ukvarjali pa se bodo z vsemi ključnimi izzivi, s katerimi se trenutno sooča prometni sektor, naprimer konkurenčnost industrije, varnost letalskega prometa, podnebne spremembe in ISS e 2. več kot 350 akterjev z nacionalne in mednarodne ravni bodo sodelovali na tem vrhu. Naš namen pa je, da pripravimo skupno izjavo vseh strani, ki delujejo v letalstvu. Ta izjava iz Bruža se bo omejevala predvsem na štiri izzive, ki sem jih ravno kar izpostavil z področja letalstva. Na koncu, gospod predsednik, naj povem še to, da smo sodelovali s Španijo in tudi z odborom ITRE v Evropskem parlamentu. Dogovorili smo se tudi o prihodnih funkcijah agencije GNSS in o njenih pristojnostih, predvsem ko gre za vzpostavitev evropskega sistema GNSS. Opredelili smo tudi načine akreditacije, govorili smo o varnosti. Tudi Evropski parlament bo vključen v to. 20. oktobra je bila objavljena tudi nova uredba, ki bo začela veljati konec novembra. Na zadnjem svetu smo govorili tudi o sklepih sveta, ki se nanašajo na akcijski načrt, ki ga je komisija predstavila 24. junija in se nanaša na izvajanje GNSS-a. Umestna revizija za leto 2010, ki jo predvideva tudi veljavna uredba bo kmalo opravljena. Opraviti bo treba tudi oceno učinka, analizo tveganja. Obravnavati bo treba tudi finančne vidike. Komisija te revizije še ni predstavila. To so torej ključne teme, ki smo jih obravnavali v zadnjih tednih, v zadnjih mesecih tudi na svetu za promet. Če imate kakršnakoli vprašanja, pa sem seveda na nje pripravljen odgovoriti. Hvala. Okay. Hvala lepa predsedujočemu svetu. Na seznamu ima gospoda Groša, Alkadravija, Maj, gospa Majsner, gospod Kramer, gospod Zile, strani koordinatorjev. Right, Fried, Mrs. Lichtenberger, Mr. de Grandes Pascual, Mr. Cancel, and Mr. Koch. Koch. Anybody else? Naj še koga vrstim na seznam govornikov, ali se oglasite sedaj ali pa močite zavedno. Dobro. Najprej koordinatorji, vsak po tri minute ostali člani boste dobili dve minuti. Na koncu bomo slišali še odgovore. Najprej gospod Groš. Hvala. Rad bi se vam zahvalil, ker ste podali tako imenovano umestno oceno lahko tudi potrdim, da ste pri umestni oceni že naredili zelo dober napredek. Napredovali ste veliko bolj kot določeni, eh, ki so predsedovali Uniji po šestih mesecih, eh, kar zdeva določene dosjeje, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti. Vseeno pa ne bom se pravzaprav navezoval na vse eh, dosjeje, ampak strinjam se s eh, trajnostjo, strinjam se eh, z uravnoteženostjo. Zelo dobro smo napredovali na teh področjih. Potem, kar zadeva evro, vinjeto, tu je že na dnevnem redu in mislim, da je dobro, da smo ta proces že nekoliko sklenili in mislim, da je to res velik uspeh, čeprav morda je Evropski parlament nekoliko nezadovoljen, določene vprašanja odstajajo še vedno odprta. Potem pa hvala tudi, ker ste se zauzeli zato, da tudi pri nezakonodajnih odusejih napredujemo zelo dobro, tudi recimo pri cestno-prometni varnosti. Zakaj? Za nas je res zelo pomembno kot Evropski parlament, pa tudi kot svet, da se soočamo s temi vprašanji, ker za naše državljane je to zelo pomembno, to zadeva njih in to pomeni veliko več kot samo zakonodajni dosej in zakoni, ki jih tukaj sprejemamo. Tako da upam, da bomo jutri zelo dobro in konkretno govorili o ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli, da ne bomo samo ostali v teoretičnem okviru, ampak da bomo res dobro napredovali. Vi ste zelo konkreten politik in upam, da bomo temu dali blagoslov. Potem pa kaj smo že sprejeli? Zelo dobro je, da sedaj eh, govorimo o beli knjigi, da ste izluščili eh, dve točki, ki so bistvene za Evropski parlament. To je bela eh, knjiga, ki nekoliko sicer zamuja, ampak predstavila se bo letos in sodelovali bomo z vami. Uh, in v okviru trija, tako bomo določili eh, določena težišča in prednostne naloge. Bela knjiga 2010 eh, se nikakor eh, ne sme zamakniti in do predstavitve ne sme priti do leta 2011. Potem pa kar zdela eurovinjeto. Kot sem že rekel, vesel sem, ker smo pravzaprav prišli do dobrega rezultata, ampak dve točki bi rad izpostavil. Najprej, evro eh, vinjeta je smiselna, če bodo to sprejeli vsi, če bodo to potrdili vsi. Če pa bo evro vinjeta pomenila, da bomo imeli izjeme na določenih področjih, potem evro vinjeta ne bo pomenila dodane vrednosti in nikakor ne bo prišlo do zniževanja stroškov, kar pa je pravzaprav bistvo. Potem pa drugič, eh, vemo tudi, kaj je eh, ta določitev, ne vem, kako bomo tukaj poiskali rešitev, ampak meni se zdi to bistveno. Če je promet tisten, ki bo pravzaprav zagotovil to, da ne bomo zagotovili večje mobilnosti, če ne bomo imeli boljše infrastrukture, potem to ne bo dobro. Če bomo uspeli, bo to dobro. Tudi za TNT velja isto. Ne bomo pravzaprav uspeli, če bomo pet let določenih projektov prelagali, ampak v petih letih lahko sprejmemo dober program, ampak če rečemo A, moramo reči tudi B. Najprej načrt, potem pa proračunski okvir. Če pa proračunskih sredstev ne bo, potem bo program samo teorija in mislim, da je to res dobro in zanimivo, če bi nam vi lahko pomagali, da bi pravzaprav nam eh, rekli, da lahko tukaj zagotovimo ustrezen okvir. Potem pa pravice potnikov, ste pragmatičen kot politik, ampak mi kot Evropski parlament si ne smemo dopustiti tega, da bi prišlo do kompromisov. To velja tudi za področje uporabe, kot tudi za pravice. Nekaj pravzaprav moramo poiskati, če ne bi bili še naprej verodostojni, če ne bodo verjeli naši evropski državljani. In pravice potnikov so tukaj bistveno področje, zelo občutljivo področje. Najlepša hvala. Hvala, gospod Groš. Ponavadi se držite dodeljenega časa, danes vam ni ravno najbolje uspelo. Gospod Alka Dravi, tri minute. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu naše politične skupine moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem, kar ste dosegli. Mislim, da smo storili kar nekaj korakov naprej, da je tudi svet storil precejšen napredek, saj tako občutek imamo že kar nekaj časa in to je res nekaj pozitivnega. Dobro je, da je svetu uspelo doseči sporazum z ostalimi institucijami. Ne samo, da ste dosegli sporazum, ampak dosegli ste globalni sporazum. To je pomembno. Res je, da pri določenih vprašanjih še nismo dosegli dogovora, naprimer pri eurovinjetah, pri pravicah potnikov, pri čezmejnih prekrških in tako naprej. To so vprašanja, ki še niso dobila odgovora, ampak še nekaj mesecev vam je ostalo za to, da tudi tu storite kakšen korak naprej. Žal mi je, da razprava o beli knjigi ne mora potekati formalno, čeprav smo se tako v svetu kot v parlamentu že pogovarjali o njej. Mislim, da bo ta bela knjiga omogočila prometnemu sektorju, da postane bolj raznolik, bolj trajnosten. Sprejeli smo tudi številne ukrepe in spodbude, ki bodo prispevali tudi k znižanju cen. Pri eurovinjetah se mi zdi, da smo dosegli zelo pomemben dogovor. Res smo morali ustrajati na tej točki. Leta 2008 smo v parlamentu dosegli dogovor o tem, potem pa so se pojavila različna mnenja glede zunanjih stroškov, glede earmarkinga in tako naprej. O tem se bo zagotovo treba še bolj poglobljeno pogovarjati in upam, da se boste še v času vašega predsedovanja lotili te teme. Ugotoviti namreč moramo, ali je možno stališča zbližati ali imamo dovolj manevrskega prostora. Potem čez mejni cestni prekrški, tudi to je pomembno vprašanje. Razprava je zastala predvsem zaradi pravnih elementov, ampak upam, da bomo nekaj vendarle uspeli doseči za voljo varnosti potnikov. Če boste dosegli sporazum, vas bomo zagotovo podprli. Potem še zadnja zadeva, pravice potnikov, nesprejemljivo je, da ste razvodeneli ta dosje. Res pričakujemo od vas večjo fleksibilnost, predvsem, ko gre za praktično izvajanje vseh teh pravic, ko gre za konkretizacijo pravic. In res še čisto na koncu. Predsedstvo je do sedaj uspešno delovalo. Do sedaj. Upam, da bomo čez par mesecev lahko rekli, da je bilo vaše predsedstvo odlično. Vse je odvisno od tega, kakšne korake boste storili od zdaj naprej, predvsem na področju financiranja varnostnih okrepov, ki jih je omenil tudi kolega, vendar globalno gledano smo zadovoljni. Hvala lepa, gospod Meissner. Ja, pravzaprav bom veliko ponovila, zato ne bom tako drvela. Najprej naj povem samo to, da na začetku belgijskega predsedstva smo delno bili tudi nekoliko zaskrbljeni. Zakaj? Ker imate velike težave tudi znotraj koalicije, ampak lahko povem, da ste pravzaprav zelo dobro napredovali, tako da toliko uvodoma. Potem pa kar zdeva belo knjigo, lahko pojem, povem, da je zelo dobra. Dobro je, ker ste dali dodaten zagon temu procesu. Evropska komisija je podala kar nekaj eh, predlogov in mislim, da lahko sedaj to nadgradimo. Govorili ste tudi o liberalizaciji evropskega notranjega trga, rekli ste tudi, da ste sedaj že razpravljali o tako imenovanem železniškem svežnju, to je seveda povezano in tukaj nikakor ne moremo pravzaprav uspeti, če ne bomo povezali oba pristopa in tega seveda nikakor ne moremo rešiti v nekaj mesecih. Potem pa konkretno o treh točkah, najprej pravice potnikov. Gospod eh, Kancijani, eh, to je naš poročevalec, je rekel, da se nekaj mora premakniti in zgoditi, s tem se strinjam. Dobro bi bilo oziroma uspeli eh, bi, če bi v okviru vašega predsedstva res uspeli in da bi zagotovili te pravice evropskih potnikov. Dobro bi bilo, če bi vključili tudi avtobusne prevoze. Vem, da je to zelo pomembna ambicija. Želim vam veliko uspeha, upam, da se bo to izpolnilo. Sama sem pred poletnimi eh, počitnicami rekla, da to nikoli ne bo uspelo, ampak sedaj vidim, da se določene stvari premikajo. Potem pa Eurovinjeta. Seveda, to je, kar zdiva prometno politiko, nekoliko pravzaprav eh, škodljivo. Ne vem, kaj se bo zgodilo pri earmarkingu, seveda pri načelu subsidijarnosti. Eh, to pomeni tudi, da države članice morajo to pravzaprav zagotoviti in vedeti moramo, ali imamo dovolj proračunskih sredstev na voljo pri eh, tej prometni politiki. Jasno pa je tudi, da moramo zmanjšati okoljsko bremenitvi. Potem pa še ena točka. To so linijski prevozi ladijski prevozi, celinske plavne poti. In tukaj pravzaprav želimo pravzaprav zagotoviti eh, veliko večje področje uporabe. In eh, to je za vas zelo pomembno kot Belgijo. Lahko povem, eh, da smo tukaj zelo dobro napredovali. Potem pa EMSA, določena preverba pristojnosti. Lahko povem, da smo že s projektom Deep Border Horizon rekli, da moramo vedeti, kaj lahko EMSA stori ali moramo zagotoviti dodatne pristojnosti, kaj recimo eh, pride, eh, če pride eh, do določenega razlitja nafte, kako lahko EMSA deluje na tem področju in mislim, da ste tukaj opravili zelo pomembno delo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Majsner, držali ste se do deljenega časa. Gospod Kramer. Eh, Najlepša hvala. Hvala za podane predstavitve in če sedaj vas primerjam z ostalimi predsedci, zelo dobro ste napredovali, čeprav sami ste rekli, da niste popolnoma zadovoljni. Ampak kar zadeva rezultate, lahko povem, eh, da še nismo najbolj zadovoljni, čeprav je vaše delo zelo dobro. Rekli pa ste, da ste se pripravljali, da ste veliko dosegli in kot Nemec vam lahko povem, da je dobro, da živite v državi, kjer vlade sploh ni, če živiš v državi, ki ima pa tako slabo državo, kot je moja. Ja, morda se smejim smejite, ampak eh, s takšnimi zadevami se eh, soočamo v Nemčiji. Najprej bom začel z euro, bom začel z euro vinjeto, pravzaprav kar zadeva prometno eh, politiko ali je to smiselno, če želiš eh, pravzaprav s tem sanirati državni proračun. Ravno obratno, subvencioniramo eh, to politiko ne glede na to, eh, če imaš avtomobil ali ne. 300 evrov pomoči to zagotavlja nemška država. Sedaj pa pravzaprav želimo to kompenzirati, želimo pravzaprav preusmeriti te projekte, želimo vlagati v okolje, v izobraževanje. To je pravzaprav zelo majhen korak, ampak gre v pravo smer. To je internalizacija zunanjih stroškov, to bomo sedaj prepoznali, to bomo razširili, kaj smo eh, dosegli. Mislim, da moramo te stroške upoštevati. To je nujno, če ne bi se učinkovito borili proti podnebnim spremembam, ampak te okoljske stroške nismo ustrezno upoštevali. In mislim, eh, da sedaj te stroške smo nekoliko odpravili. Kot sem že rekel, gre za majhen korak in Evropski parlament lahko sedaj to izkoristi in lahko izvaja dodaten pritisk v pogajalskem procesu. Kar mislim, da imamo pravzaprav nelojalno konkurenco. Pravzaprav imamo eh, zelo visoke vse pristojbene za železniški promet, za vsako lokomotivo, ker pa zadeva cestni promet, tu je prostovoljen eh, pristop eh, in določene vidike smo izključili. Zdaj ste vi naredili eh, nekakšen korak v pravo smer, ampak še daleč smo od pravega cilja, če ne bi se ustrezno borili za mobilnost. Mislim, da pravzaprav bi bilo dobro, da upoštevamo cestni promet, povzroča 30 odstotkov vseh emisij. In lahko povem tudi, da ste pokazali, kaj lahko storimo. Najprej je dobro, da imamo načrte, da imamo o, proračune in jasno je, da mora cestni promet o, to tudi financirati. Potem smo pravzaprav tukaj eh, prepovedali določene gradnje, to je res eh, zelo dobra in prava pot. Ampak to je samo eh, Švica, ki pravzaprav ni članica Evropske unije. Potem pa cestno pravna politika, tudi varnost. To je dobra pot, upam, da bomo uredili to tudi na ravni Evropske unije, da bi imeli tudi omejitev hitrosti v mestnih jedrih, potem pa bi videli, kje lahko vozimo nekoliko hitreje. Dobro bi bilo, če bi eh, to politiko sprejeli in eh, tako bi potrebovali tudi določen varnostni okvir, tudi v cestno-varnostnem okviru in isto velja tudi za zračni prevoz. Žal niste govorili o Alpski konvenciji, to ste pravzaprav eh, omenili, ne dovolj. Mislim, da bi bilo uh, dobro, da to upoštevate, ker vi kot Belgija, pravzaprav vas eh, Alpska konvencija ne zanima toliko, ampak mislim, da bi bilo vseeno dobro, če bi govorili tudi o Alpski konvenciji. V vsakem primeru pa potrebujemo iste pravice za vse, enaki konkurenčni pogoji za vse. Ne smemo pravzaprav poskrbeti za to, da pri eh, železniškem prevozu imamo neenake pravice pogoje v primerjavi z letalskim eh, prevozom in isto velja za avtobusne prevoze. To velja samo po 500 km in tega nikakor ne moremo sprijeti. Hvala lepa. In gospod Zile še zadnji v tem krogu. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam bi se rad zahvalil predsedstvu za ta umestni pregled. Mislim, da je bil ta umestni pregled velik dosežek, ko gre za prometni sektor? Zdi se mi, da je težaven politični dogovor o evro vinjeti res velik dosežek, kajti dosegli ste ga pravočasno. Ne bom govoril toliko o pravicah potnikov, zato ker se mi zdi, da sami dovolj dobro poznate, kakšen napredek je bil dosežen. Sam bi rekel, da je bilo premalo doseženega. Nekaj pa bi vseeno rad povedal o letalskem prometu. Tisto, kar smo dosegli v Montrealu, je sicer pozitiven premik naprej, vendar pa evropski letalski prevozniki še vedno pogosto naletijo na ovire, še vedno morajo plačevati visoke stroške za vsak prelet čez Sibirijo. Zato smo tudi predlagali, da se to vprašanje čim hitreje reši. Štiri države imajo dvostranski sporazum z Rusijo in jim ni treba plačevati teh dodatnih pristojbin. Zanima me, ali pričakujete kakršenkoli napredek pri tem dosjeju. Omenili ste sestanek v Brižu. Zanima me, ali lahko še kje druge govorite o tej temi ali samo v Brižu. Potem so pa tu še žveplove emisije in dogovor v zvezi s tem, kolikor vem, naj bi to veljalo samo za Severno morje in Baltsko morje. Vendar se mi zdi, da smo zaradi tega priča tudi nepravični konkurenčnosti, kajti določenih držav ta pravila ne bodo zavezovala. Hvala. Hvala, Robert. To je bilo prvih pet vprašanj, kasneje nas čaka še en krok vprašanj, predlagam, da najprej odgovorite kar na teh prvih pet. Ja, well, uh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. In, Eurovinjeta. Mislim, da bi morali upoštevati dejstvo, da imajo osrednje evropske države drugačno stališče od tistih, ki se nahajajo bolj na obrobju Evropske unije. Vsa ta različna stališča je treba upoštevati. Tako da se mi zdi, da ne bi smeli podcenjevati doseženega rezultata, zlasti glede na to, kako raznolika so si bila stališča. Če potem upoštevate še, kakšne so razlike med posameznimi državami, naprimer tistimi, ki se nahajajo na območju Alp in drugimi, je situacija še toliko bolj kompleksna. Te države, ki se nahajajo v območju Alp, ima gačne interese od preostalih držav v Uniji. In na vkljub vsem tem razlikam nam je na koncu vendarle nekoliko uspelo ublažiti ton, uspelo nam je najti nek dogovor, doseči sporazum. Skratka, vse skupaj je bilo zelo podobno romanju po poti kompostelo, korak za korakom. Vedno smo sodelovali tudi s parlamentom, pogovarjali smo se tudi o tem, da je treba unesti nove spodbude za to, da se zmanjša onesnaževanje, da, postaja, da postane promet bolj okolju prijazen, bolj trajnosten, upoštevati smo morali tudi specifične težave, ki se pojavljajo na določenih prometnih oseh ali v določenih urbanih središčih, kjer se predvsem soočajo z velikimi prometnimi zamaški in zastoji. Mislim, da smo v dosežen sporazum uspeli vključiti vse te elemente. In najti nam je uspelo tudi specifične rešitve za probleme posameznih držav. Oblikovali smo tudi neke vrste formulo, ki je po mojem mnenju dobra, kaj ti dopušča dovolj manevrskega prostora znotraj začrtanega okvira za posamezne države članice. To je nekaj, če mor se nismo mogli izogniti, kaj ti Države članice se resnično soočajo z zelo raznolikimi problemi, ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi. Tudi parametri, ki so jih uporabljali pri eurovinjeti, so takšni, da nam omogočajo, da ponudimo specifične odgovore za specifične vprašanja in probleme. Tako da tisto, kar smo dosegli, ima dejansko veliko vrednost. Potem pa še same tarife. Gre za degresivno tarifno lestvico. Tisti, ki največ onesnažuje, tudi največ plača. To je osnovno načelo, ki smo ga spoštovali. Tista podjetja, ki uporabljajo Euro 5 ali Euro 6, lahko zaprosijo za izjemo. Tako da smo s tem ponudili spodbudo vsem tistim, ki si želijo delovati na bolj ekološki način. Še nekaj se mi zdi, da bi morali dodatno razdelati iz tega sporazuma in pri tem sodelovati s parlamentom in s komisijo. Gre za dodeljevanje proračunskih sredstev, earmarking. Ne moremo si več zatiskati oči pred dejstvi, če imamo na voljo nek projekt ali nek predlog, potem moramo pridobiti vsaj 95 odstotkov sredstev potem pa se moramo pogovoriti o tem, kako porabiti sredstva, ki bi jih dodatno privrčevali. Dogovorili smo se torej o 95 odstotkih, dogovoriti se moramo še o preostalih 5 odstotkih. Zdi se mi, da bomo na naslednjem srečanju morda že uspeli pridobiti sredstva iz nacionalnih proračunov, predvsem, ko gre za postavitev prometne infrastrukture ali za njeno posodabljanje. Čeprav nekatere države res trdno ustrajajo pri svojih stališčih. Želimo vzpostaviti evropsko omrežje kar pomeni, da morajo vsa naša prizadevanja biti usmerjena na evropska omrežja, na omrežja TEN. Vsi nacionalni organi morajo tudi pristopiti k tej prednostni nalogi, kajti le na tak način se bodo lahko tudi posamezne politične oblasti na nacionalni ravni med seboj dogovorile in potem sklenile sporazum tudi s svetom, komisijo in parlamentom. Dosegli smo, kot rečeno, precejšen napredek, nismo še stotstotno izpolnili svojih ciljev, zagotovo pa si bomo v prihodnje še prizadevali za to, da dokončno razrešimo še tistih nekaj nerešenih vprašanj. Zagotovo pa bomo še naprej hodili po poti, ki smo si jo začrtali in ki nas vodi k izboljšanju predlogov. Druga zadeva, ki ste omenili, so pravice potnikov. Meni se zdi pomembno to, da ne priznamo samo samega načela, temveč da dejansko razmislimo o samih pravicah potnikov. Na tem področju smo bili deležni precejšnjega pritiska strani Evropskega parlamenta, predvsem, ko gre za zaščito potnikov v avtobusnem prometu. Želeli ste, da oblikujemo uredbo, ki bo naklonjena potnikom. Najbolj se je potem odzvala skupina, ki se okvarja železniškim prometom. Oni so nam rekli, zakaj bi morali našemu konkurentu dopustiti takšne pravice, če te iste pravice ne veljajo za potnike v našem sektorju. Evropski parlament, belgijsko predsedstvo, komisija, koreper. Vsi ti organi so obravnavali posamezne predloge. Sestajali smo se tudi v obliki trialogov. Veliko smo delali za to, da se doseže kompromis pri vseh teh dosjejih. Te veel gaat beperken, dan zal men bijvoorbeeld in de raad een definitie van Če bomo vse skupaj preveč omejili na načelo razdalje, potem bomo preveč škodovali regionalnemu prometu. Regionalni promet se od države do države razlikuje, tudi če pri tem upoštevamo čezmejne vidike. Tudi tu se pojavlja vprašanje, kakšno je sploh področje uporabe ali se področje uporabe omejuje samo na evropsko raven ali vključuje čezmejno raven, morda tudi lokalno raven. Je morda treba zagotoviti določene izjeme, zato da se razrešijo specifični problemi na nacionalni ravni. Upoštevati je treba tudi tiste države, ki so sklenile dvostranske sporazume, ki so sklenile sporazume tudi z državami izven Evropske unije. V mislih imam sporazume o pravicah potnikov, o nadomestilih. Predvsem se mi zdi pomembno upoštevati potnike z omejeno mobilnostjo. Sam upam, da bomo dosegli nek kompromis, ko gre za avtobusni prevoz in promet. Zaenkrat se še pogajamo z vsemi stranmi, upamo pa, da bomo k malu dosegli soglasje, zato da sprejmemo neko rešitev, ki sicer ne bo zadovoljila vseh, ampak bo vseeno dober kompromis, ki bo zagotavljal enake pravice za potnike v vseh prometnih sektorjih. Izogniti se je treba tudi izkrivljanju, kajti to bi lahko privedlo še do dodatnih težav. omenil sem že direktivo o čezmejnih prekrških, povedal sem, da smo na tem področju dosegli kar precejšen napredek. Dejstvo je, da obstajajo različne pristojnosti v državah članicah, kadarkoli se soočamo s prometnimi prekrški, predvsem s čezmejnimi prekrški. Pri teh vprašanjih je treba sodelovati tudi s policijskimi organi, s eh, pravosodnimi organi. 15. septembra smo na Koreperju uspeli uskladiti vsa stališča in skoraj da smo že dosegli sporazum glede tega, ali je člen 87 pogodbe res prava pravna podlaga. Zdelo se nam je, da je tako da se nam zdi, da imamo sedaj na voljo podlago za oblikovanje dobre uredbe. Ko bo vse skupaj potrdil še koreper, pa bomo tudi mi lahko vse te besede tudi konkretno prenesli v prakso. Omenjali ste pomorski promet, pristojnosti EMSE. Mijn en tweeën klinken, maar het heeft me altijd gestoord dat wij op het vlak van het vervoer. Vedno me je jezilo, da na področju prometa skušamo vzpostaviti notranji trg. Ko pa gre za notranje plovne poti, ki imajo ogromen potencial, zlasti zaradi možnosti ekološkega prometa, pa se vedno znova pojavijo težave. Predvsem zaradi tega, ker obstajajo različna stališča pri tistih organih, ki so zadoženi za financiranje, za carino in tako naprej. Ni nam še uspelo vzpostaviti čezmejnega sistema za rečni promet in za notranje plovne poti. Pri Blue Belt in Blue Lanes smo ogromno dosegli, zlasti na zadnjem svetu, in mislim, da je to dobro izhodišče tudi za naprejšnje delovanje, ko gre za financiranje, ko gre za carinske preglede in tako naprej. Želimo se izogniti podvajanju, ki se dogaja vsakodnevno. EMSA bi morala imeti večje možnosti za izvajanje nadzora tako da bi se izognili podvajanju carinskega nadzora. Zlasti, če je carinski pregled že bil opravljen v eni državi, bi se morali izogniti pregledu v drugi državi, saj bi s tem zmanjšali upravne stroške. Naredili smo že prvi preizkus, če bo ta preizkus uspešen. Potem bomo lahko v celoti vključili tudi notranje plovne poti. In to bo zelo dobro za razvoj prometnega sistema na celotnem evropskem področju. Omenili ste tudi onesnaževanje. Onesnaževanje ste omenjali zlasti v povezavi z emisijami žvepla. To se dogaja predvsem na baljskem področju. Dosegli smo kompromis. Ta kompromis upošteva tudi politično stvarnost. V mislih imam predvsem pripravljenost določenih političnih entitet na naši celini, da storijo več zato da se dosežejo čim boljši ekološki rezultati. Še nekaj bi rad izpostavil, krajša anekdota, ki je povezana s Sibirijo. Slovaški kolega je izpostavil prej Sibirijo. Evropska unija se bo dvostransko pogovarjala z Rusijo, podpredsednik Kalas je že prosil, da se prilagodijo ti dvostranski sporazumi z področja letalskega prometa kaj ti izogniti se je treba sprožitvi sodnega postopka zaradi kršitve. Tako da tudi pri tem vprašanju komisija odločno podpira pogovore z Rusijo. S tem smo odgovorili na vprašanja, sedaj pa še drugi krok. Ja, mislim, da bi bilo dovolj časa, da bi dobili odgovore. Merci, aussi... Gospod Deverak. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi belgijskemu predsedstvu za to zelo zanimivo predstavitev dejavnosti in umestni pregled. Tudi sama bi vam rada čestitala, gospod predsedujoči, da vam je uspelo doseči dogovor med državami članicami o eurovinjeti, mislim, da bomo sedaj lahko lažje dosegli napredek. Danes organizirate evropski vrh o letalskem prometu v Bružu. Pogledala sem si program in vidim, da ni nobenega evropskega poslanca, kar obžalujem. Ste pa predvideli tudi razpravo o enotnem nebu. Zato vas sprašujem, kaj se je dogajalo na tem področju od konference v Madridu, ki je potekala februarja in kjer je bilo rečeno, da treba čim hitreje vzpostaviti enotno evropsko nebo. Vsi se spomnimo izbruha islandskega vulkana, zato je to res naša prednostna naloga, nam lahko poveste, kako namerava belgijsko predsedstvo prispevati k doseganju tega cilja ali boste kakorkoli pospešili vzpostavitev enotnega evropskega neba? Hvala. Gospod Lightfried. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister. Lahko povem, da me bremeni oziroma zaskrbljuje ena zgodba. Tukaj moramo upoštevati eh, kontekst, eh, ki bi lahko bil obremajoč tudi za svet v prihodnosti. To je eh, poročilo, ki pri nas nastaja in govori o varnosti v letalskem provozu. Gospod Pascal je pristojen za to in vprašanje je, kaj je z letališči, kaj bo z varnostjo, o tem se sedaj pogovarjamo. Ampak kaj me pravzaprav tukaj skrbi? Sam sem pripravil poročilo in tukaj smo govorili o financiranju varnostne infrastrukture na letališčih. Tu je zakonodajni predlog in eh, o tem niste govorili uvodoma v svojem prispevku. Zakaj? Verjetno, ker sam svet eh, pravzaprav nima o tem veliko eh, povedati in tukaj se pravzaprav nič ne dogaja na ravni sveta in uh, lahko pride do velikih težav, ne samo zaradi financiranja, ampak tudi zaradi uh, drugih stvari. Če bi sedaj rekli, da naj bi o tem poročilu eh, govorili, da bi govorila o tem, da je to povezano tudi s tem poročilom, ki govori o neposrednem financiranju, ampak sam pravzaprav nisem tukaj pripravljen govoriti o eh, teh eh, tako imenovanih body scannerjih, če ne vemo, kako se bo to financiralo, to bi lahko prišlo eh, do določenih težav. Zato me zanima, kakšna je vaša strategija na ravni sveta, kako boste napredovali na tem področju, tako da bi lahko uspešno sklenili ta pogajalski proces za oba, obe poročili. Hvala. Gospa Lichtenberger za dve minuti. Ja, herzlichen... Najlepša hvala. Najprej eh, čestitke belgijskemu predsedstvu. Lahko povem, eh, da ste se res lotili dela. In eh, številno smo, rek, številni smo rekli, da je to res vroč krompir. Kar pa zadeva sam rezultat, kar zadeva srednje evropske države, to so države, ki imajo velike obremenitve zaradi prometa in morajo prevzeti veliko breme in niso najbolj zadovoljne. Ker če sedaj govorimo o tem kompromisu, vi ste rekli, eh, da bi pravzaprav morali videti, kaj bomo sedaj naredili eh, s to miško, ki smo jo prijeli v roke, ampak mislim, da je to pravzaprav nekakšna bolha, da je to veliko manjša žival, da to ni dober uspeh se še taj izračunamo te formule, če se taj primerjamo te zneske, če govorim za 100 km, to je res zelo majhno, to je pravzaprav majhna piva. In če sedaj mislite, da bomo sedaj to prerasporedili, eh, da bomo zagotovili bolj trajnostne oblike prevoza, lahko povem, da v to nekoliko dvomim. Ker eh, govorili smo o a, eh, različnih kategorijah in sama a, eh, pravzaprav zelo dobro vem to, kar sem se že naučila v četrtem razredu osnovne šole. Zelo dobro poznam te izračune. Tako da se mi zdi, če ne bomo bolj ambiciozni na tem področju oziroma ali ne bomo uvedli določene zavezojoče ukrepe oziroma obveznosti, potem žal moramo ugotoviti, da eurovinjeta bo žal simbolni pravni akt. In no, to je res zelo pomembno. Najprej bi bilo dobro, da rečemo, da sploh okoljski stroški obstajajo. To je seveda dobro, ker smo v preteklosti to zanikali, to je že dober korak. Ampak lahko povem, da se s tem ne bo premaknila gora. Tako da, ja, veliko pivo, ne ta malo. Kolega je to ravno kar izračunal. Ampak eh, še en vidik bi rada izpostavila pri pravicah potnikov. Uh, državljani in državljani Evrope nas poslušajo, ampak eh, morajo pravzaprav oni biti tisti, eh, da nas eh, ne bodo izsmejali, ker če govorimo o 500 km pri varovanju potnikov, mislim, da bi bilo dobro, da se to upošteva. Ja, potem pa še Alpska konvencija. Res vas prosim, da se na to odzovete, ker je kolega zastavil že to vprašanje, ampak prej na to niste odgovorili. Hvala. Gospod Digwendas Pasqual.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 Hvala, gospod Kancijan. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Danes veliko slišimo o programiranju, načrtovanju, veliko manj pa slišimo o izvajanju v realnem času. Zato me zanima, dokdaj naj bi vzpostavili infrastrukturo, ki jo omenjate. Boriti se je treba tudi preko, proti brezposobnosti. V drugi dvorani smo ravno kar govorili o inovativnosti. To sta dve ključni področji, ki bi nam lahko pomagali pri izhodu iz tega kritičnega trenutka. Zato moram res za trenutek izpostaviti par tem, dve, tri teme, ki so jih izpostavili že drugi kolegi. Pravice potnikov dva trialoga ste imeli. V prvem trialogu niste rekli ničesar, v drugem trialogu ste rekli 500 km v 15 letih. Kar zadeva eurovinjete, tako kot moj kolega De Grandes, imam kar nekaj pomislekov. Želimo prenesti promet z enega načina na drug način, vendar zato ne želimo nameniti do dodatnih sredstev. Želimo zmanjšati tudi onesnaževanje, ne želimo pa več vlagati v boljše avtomobile. Potem govorite o zastojih, o prometnih zamaških. V sistemu javnega transporta bi morali seveda zagotoviti dovolj finančnih sredstev za posamezne projekte in se posvetovati predhodno tudi z javnostjo, ki bo morala financirati te projekte. Tako da bi morali biti res previdni sicer boste povzročili dodatne težave. Izčrpal sem svoj čas, tako da hvala, predsednik. Kok. Gospod Kok. Danke, hvala. Predstavnik sveta, najprej hvala za opravljeno delo in predstavitev. Dve vprašanje bi imel v zvezi evrovinjeto. Najprej govorili ste o določenih eh, stroških in kar zadeva zavlačevanje oziroma prometne zamaške, rekli ste, da ste pravzaprav poiskali ravnoteženo rešitev. Kaj je ta ravnotežena rešitev? To dvomim. Potem pa drugo vprašanje. Kaj mislite? Mislim, da je ta namembnost pri dodeljevanju proračunskih sredstev nujna, ampak ali res mislite, da bo prišlo do manj nasneževanja in da ne bo prišlo eh, do dodatnih kolon? Zanima me vaše stališče s tem v zvezi. Hvala, gospod Koh. I will break my cardinal rule and allow you to come in. Izvolite, gospa Saves. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, res sem zelo vesela, da ste nas tukaj obiskali, ampak eh, pravzaprav niti nisem želela zastaviti to vprašanje, upala pa sem, da to vprašanje, ki smo ga že izpostavili, bo podvrženo bolj konkretnemu odgovoru, ko govorimo o ladijskem gorivu in o nesnaževanju. Zanima me, kaj bo z enakimi konkurenčnimi eh, pogoji, kar zadeva različne lastnike ladi. Estonija in Finska, kot veste, niso podpisale ustrezne konvencije in niso pogodbenice. Potem pa, govorili ste o državah, ki sta zadnji pristopili Evropske unije in rekli ste, da omenjeni državi imata zastarelo prometno infrastrukturo in sisteme. Ampak ne moremo govoriti o vseevropskem prometnem omrežju, če ne vemo, kakšne rešitve bodo in kako bomo odgovorili na ta problem. Hvala, spoštovan državni sekretar. Upam, da boste v devetih minutah lahko izčrpali vsa vprašanja in eh, da boste odgovorili na pomislek oziroma vsa vprašanja. Uh, uh, Najlepša hvala. Najprej enotno evropsko nebo. Ne vem, kaj se je zgodilo včeraj. Nisem seznanjen, draga gospa. Nisem bil prisoten do samega konca zasedanja. Ampak, kot sem slišal, sedaj v tej igri nista več eh, samo komisija in parlament. Zdi se, oziroma obvestil me je gospod eh, Kalas danes zjutraj, eh, da bo pripravil nov predlog, ki ga bo posredoval v svetu. Tako bo pravzaprav skušal poiskati rešitev iz slepe ulice. Sam bo predlog umaknil. kar naj bi bil nespremljiv. Pripravi bo nov predlog, ampak ne vem, v katero smer bo šel, kakšna bo vsebina, žal ne morem povedati več. Počakati moram na predlog gospoda Kalasa. Najprej se moram sam informirati o tem, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja šele. Potem bom lahko karkoli komentiral. Najprej se moram seznaniti s stališčem komisije. Mi sicer pripravljamo delo tudi v okviru SIS-2, tudi mi se že posvetujemo na belgijski ravni, tudi v okviru Fabeka. Sklenili bomo tudi sporazum za Benelux, Francijo, Nemčijo in Švico. Vseeno pa nas zanima, kakšen bo ta širši dežnik, znotraj katerega bomo delovali. Mi seveda želimo doseči napredek, Zdi se nam namreč, da je to tudi v interesu letalskega prometa. Med civilnim in vojaškim letalskim sektorjem je treba doseči sporazum, zagotoviti je treba tudi bolj gospodarsko upravljanje z vsemi storitvami in dejavnostmi v letalskem prometu. Glede načel upam, da bomo vsi ostali prepričani v to, da je bolje imeti skupno upravljanje prometa tako vojaškega kot civilnega. Civilno letalstvo ne sme utrpeti škode pri tem. Dovolite mi tudi, da vam kar iskreno povem, da vam v tem trenutku ne morem povedati, kakšna bo usmeritev. Najprej se moram o stvarih pozanimati, se pogovoriti s komisijo, ugotoviti, v katero smer želi komisija iti kakšen bo nov predlog. Res se vam iskreno opravičujem, ampak v tem trenutku vam ne morem podati dodatnih informacij. Potem telesni skenerji na letališčih, potrditev teh predlogov. V Brižu se pogovarjamo z vsemi deležniki z področja letalskega prometa. Tudi ta tema bo obravnavana Gospoda ni več v dvorani? Je že šel, a tu ste? Mi smo se odločili za to, da telesni skeneri lahko obstajajo, vendar mora biti rešitev tehnično in tehnološko uspešna in bo odpravila vrste in kolone, ki jih poznamo, da te naprave ne bodo imele nobenih škodljivih učinkov za zdravje ljudi in da ne bodo na noben način škodile letalskemu prometu v primerjavi z drugimi oblikami prometa, kjer to vrstni pregledi niso obvezni. Mislim, da so vsi pripravljeni resno delati na tem, ampak rešitev je vedno odvisna od dobre volje. Je pa res, da dobra volja ni čarobna rešitev, ki bi jo lahko vedno uporabljali znotraj skupine. Ali ki bi jo lahko uporabljali upravitelji letališč. Ja, eh, Potem pa Alpska konvencija. Eh, lahko povem, eh, da sem se sam ukvarjal s tem vprašanjem. Dobro je, da predsedstvo sproži to vprašanje, ampak, ko govorimo o Alpski konvenciji, so partnerke tiste, ki so neposredno vključene v ta projekt in oni morajo pripraviti podlago za sprejetje konvencije. Zelo dobro vem, kakšna so stališča določenih eh, držav in eh, vem, da obstajajo določene razlike. Če pa partnerke ne morejo doseči eh, sporozuma, Belgija oziroma belgijsko predsedstvo ne more storiti veliko. Potem pa, če govorim o Alpski konvenciji in konkretnih eh, težavah, ki jih eh, imajo alpske države, vam lahko povem naslednje. Spraševali ste me o specifičnih problemih v tej regiji. Kar zadeva evro vinjeto, vam lahko povem, kar že piše v dokumentu. Govorimo o tem, da pri izračunu tarif moramo upoštevati različne standarde evro 1, evro 2 by the gradient of roads altitude and or temperature inversions. er is dus een multiplicator van twee. Ta citat pa pravzaprav pomeni to, da gremo lahko v smer, ki ste jo predlagali vi in ravno tako smo želeli zadostiti vašim pričakovanjem. To je faktor dve, ne štiri ali pet morda to ni tako ambiciozno, kot bi si želeli eh, vi, vse drugo je bila misija nemogoče. In eh, če bi bili bolj ambiciozni, ne bi v končni fazi dobili ničesar. Potem pa gospod eh, De Grandes in vaši pomisleki v zvezi z Eurovinijo, to rekli ste, da je vaša država disidentska. Naj vam jasno poudarim, da obstajajo razlike pri stališčih eh, pri državah na obrobju in državah, ki so v središču. Če ne bi dosegli sporazum, so vsi morali nekoliko popustiti. Kompromis je bil neizbežen. Če si sedaj pogledate oglad oklepaj oziroma manevrski eh, prostor, če upoštevamo 175 odstotkov pri izračunu tarif. Pri tej formuli eh, smo upoštevali eh, stališča vseh držav članic. Če pa želite eh, zmanjšati ta odstotek, morate sprejeti dejstvo, da smo nekako popustili drugim državam, ki so imele velike težave. Tako da še enkrat ponavljam, gre za kompromisni predlog. Če sprejmeš kompromis, nihče ni v popolnosti zadovoljen. Upam pa tudi, da vsi niste popolnoma nesrečni, ravno zato smo si prizadevali s tem predlogom. Tudi, če moraš pravzaprav vodo dati v kozarec vina, je to še vedno nekoliko boljše, kot ne bi imeli ničesar, ker če ne bi popustili, ne bi imeli ničesar, ne bi imeli ne vina, ne vode in bili bi ženi. Um, med de zwavelinhoud. Potem pa vprašanje v zvezi z žveplom in emisijami žvepla. Ko organizacija IMAO sprejme določene rešitve, so podvržene določenim pritiskom. Prizdevajo si, da bi oblikovali določen standard. in eh, skušajo pravzaprav visoko vsebnost žvepla pri emisijah nekoliko zmanjšati. Kaj pa smo uh, dosegli, je kar določen napredek. Upoštevati moramo vse ladijske uh, prevoznike, upoštevati moramo vse uh, povezave in ravno zato smo morali poskrbeti za ravnotežen pristop. Morda bi bilo bolje, da bi v prvi fazi imeli samo nič cela pet. Evropski svet se je moral posvetovati z IMO in upoštevati smo morali celoten kontekst seveda ne bomo mogli izvesti državnega udara, ne bomo mogli v popolnosti pritisniti na IMO, ampak vseeno bomo v imenu držav eh, članic eh, skušali doseči pristop, ki bo rekel, da moramo imeti določen eh, časovni rok in v kasnejši fazi bomo morali te misije še dodatno zmanjšati. Kakorkoli že, vemo, da je za to potrebno kar nekaj časa. Rešitev seveda ni najboljša. Želimo enake korenčne pogoje v ladijskem prometu, poštevati moramo tudi severo-zahod Evrope. To pa bo negativno vplivalo na ostale prevoze, na ostale linije ker se bodo določene linije v popolnosti izognile eh, tem pristojbinam, ker se te poti ne uporabljajo. Tega se seveda zelo dobro zavedamo. Zavedamo se problemo Baltskega morja, pa tudi Severnega morja. Seznanjeni smo z dejstvom, eh, da bi tam morali veljati popolnoma drugačni standardi. Vemo tudi, da si določene države članice želijo bolj strožjih standardov, ampak IMO je tista organizacija, ki sprejme odločitve na tem področju. Morda vi mislite, da so oni šli predaleč, ampak um, to je podprto z določenimi gospodarskimi izračuni. In mislim, da se pravzaprav ne moremo ponovno spuščati v razprave, kar zdeva standarde na področju žvepla. A, samo še eno vprašanje sem spregledal infrastrukture. Spraševali ste me, kdaj eh, bomo eh, dosegli eh, določene cilje. Gospod Kacjan me je spraševal. Lahko povem, da to ni v naši pristojnosti. Evropsko komisijo smo zaprosili, da predstavi prednostne naloge, ker zadeva določene vrzele v omrežju TNT ko se prednostne naloge oblikujejo, ko vsaka država članica eh, sprejme dejstvo, da je pristojna za svoje področje, bomo morda lahko eh, dosegli nekaj. Ampak Evropska komisija je tista, ki mora pripraviti seznam, potem bi bilo dobro, eh, če pravzaprav vidimo, ali so to proračunska sredstva sploh na voljo in no, če bo delovanje sredstev uspešno, lahko začrtamo prednostne naloge in imamo morda tudi čezmejni oziroma nadnacionalni okvir in morda bomo prišli do končnih rešitev. Hvala. Mikrofon. Ja, pravzaprav nam zmanjkuje časa, ampak res hvala, spoštovani gospod državni sekretar ker ste nam danes podali poročilo in ste nam odgovorili na ta vprašanja. Hvala tudi, ker je predsedstvo vključilo naš odbor v vaše delo, kar nekaj pobud ste oblikovali. Tudi na neformalnem svetu ste obravnavali te pobude in to res cenimo. Cenimo vsa prizadevanja. Tudi to, ker smo res upeti v ta proces, tako da osebna zahvala velja vam. Najlepša hvala. In verjetno bo sedaj eh, šli eh, v Bruš. Gospa Devera, ki je govorila o določenih težavah na področju zračnega prevoza, o tem ste govorili, ampak še enkrat najlepša hvala. Thank you. And for the rest of the committee, we've gone to...